o podnebnih spremembah. Eh, treba je bolj učinkovito uporabljati resurse in to je na vsak način nekaj dobrega in mora biti nekaj dobrega. Hvala lepa. Razprava je zaključena in ob 12. bomo glasovali o tem dokumentu. Naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospoda Kancijana. Pravice potnikov v avtobusnem eh, prevozu. Naj pozdravim med nami tudi gospod Žuri in eh, komisarja Kalasa. Besedo pa takoj predajam gospodu Kančijanu za štiri minute. Prego, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Pogajanja, ki sem jih vodil v prvem letu sam in potem v spravnem postopku, eh, Torej, to je bil prvi spravni postopek po Lisbonski pogodbi z podpredsednico eh, Kakso Sagaropolo in s podporo predsednika odbora za promet in turizem Briana Simpsona in ta pogajanja so bila trša, kot je bilo pričakovati. S to uredbo je 70, bo 70 milijonov potnikov v avtobusnem prometu uživalo pravice, ki jih doslej ni bilo v primerjavi z drugimi načini prevoza. Cilji, ki smo se jih zastavili v teh pogajanjih s tremi predsedstvi, eh, o tem pomembnem dosjeju so bili naslednji. Eh, uredba, ki eh, omogoča nediskriminacijski dostop pri prevo avtobusnem prevozu. Potem treba je upoštevati posebnosti tega sektorja. Eh, mala in srednja velika podjetja so tu v glavnem aktivna in eh, ne, prenaš, ne morejo prenesti prevelikih eh, bremen. Potem treba je zagotoviti treba je videti, da se zagotovijo minimalne garancije potnikov v avtobusnem prevozu, tako kot je v drugih načinih prevoza. Torej gre za pravice in tudi pravice eh, oseb z omejeno mobilnostjo. Treba je upoštevati tudi prebivalstvo, ki se stara in avtobusni prevoz je za nje nujno potreben tudi v naslednjih desetletjih. Glas, dokument, o katerem bomo danes glasovali, je plot. Eh, Eh, torej eh, živahnih razprav. Eh, problemi so bili predvsem pri določanju področja uporabe. Gospod Kancijan, ali lahko malo upočasnite hitrost govora, kajti drugače je to zelo težko tolmačiti. Torej, glavni problemi so bili predvsem določitev področja uporabe. Torej, uredba se uporablja za vse redne eh, nacionalne ali čezmejne linijske prevoze, ki, ko je oddaljenost enaka ali večja od 250 km. Gri, imamo pa tudi temeljne pravice, ki. Eh, veljajo ne glede na to relacijo in sicer gre predvsem za pravico do prevoza, potem za izobraževanje, usposabljanje, za informiranje in tudi za odgovornost. Uredba uh, predvideva predvsem očkodnino in pomoč v primeru nesreče, potem tudi pravice potnikov, če pride do odpovedi ali zamude, potem pravice eh, invalidnih oseb oziroma oseb z omejeno mobilnostjo. Potem, eh, kar zadeva pritožbe, morajo prevozniki predvideti eh, ustrezno obravnavo teh pritožb in eh, čas za odgovor na tako pritožbo ne sme biti daljši od treh mesecev. Vsaka država članica mora imenovati tudi eh, nov organ ali že obstoječ organ za izvajanje te uredbe. Države članice eh, lahko odložijo izvajanje uredbe za štiri leta in to lahko tudi enkrat ponovijo. Če so za to seveda razlogi, ki jih morajo sporočiti eh, Evropski komisiji. Treba je predvideti tudi eh, enotno vozovnico za vse različne načine prevoza eh, in sicer čezmejno, kar zadeva pravice potnikov. Dokončni dokument je kompromisno besedilo, ki je zadovoljivo in tudi uravnoteženo. Rezultat pogajanja je uspeh tudi za parlament. Hvala lepa, gospod eh, Kancijan. Gospa Đuri bo spregovorila v imeno sveta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod in gospodje, čas mi je, da lahko sodelujem v tej razpravi glede v predloga uredbe o pravicah vodnikov v avtobusnem prometu. To je zelo pomemben eh, trenutek, eh, ko sprejemamo odločitve po dveh letih. Najprej naj v imenu sveta izrazim eh, zahvalo in hvaležnost eh, Evropskemu parlamentu tudi za prijateljski duh, v katerem smo se dogovarjali glede te teme, sploh kar zadeva pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Razprave med tremi razpravami niso bile enostavne vendar pa so bile vedno konstruktivne in jih je vodil od duh kompromisa. Skupno besedilo, glede katerega smo sprejeli soglasje na seji oslevalnega odbora, bo danes, upajmo, potrjen z soglasjem vseh političnih skupin. Zato bi pozdravila delo vseh, ki so bili vključeni v pripravo tega zakonodajnega predloga, predvsem pod predsednico Kracov. Zagaropolu, gospoda Briana Simpsona, predsednika odbora za promet, poročevalca gospoda Kančena in poročevalcem v senci. Vsi skupaj so privedli zakonodajni postopek do uspešnega konca. Zahvaljujem se tudi komisarju Kalasu, tudi vsem. Eh, ki so sodelovali iz parlamenta in sveta in poskrbeli za to, da so se zadeve premaknile naprej. Zahvaljujem bi se tudi oziroma pozdravila delo belgijskega predsedovanja, predsedstva, ki so zagotovili, da smo lahko dosegli kompromis. Pripričana sem, da je skupno besedilo, ki je rezultat eh, seje usklajevalnega odbora, pravo ravnotežje med eh, pravicami eh, potnikov in interesi prevoznikov, ki so tudi mala in srednja podjetja. Osnovni cilj uredbe je zagotoviti pravice potnikom, ki se eh, vozijo z avtobusi na razdalje 250 km in več. Imeli bomo zagotovljeni niz pravic tudi pri progah na daljše razdalje. Tukaj imamo predvsem ustrezna pravila in pravice oseb eh, z omejeno mobilnost in invalidov. Uspelo nam je najti sprejemljive rešitve za vse, kar zadeva obseg uporabe pravice potnikov v primeru odpovedi ali za mude nadomestilo oziroma odškodnina in pomoč primero nesreč, olajšanje prehoda na nova pravila in tudi potem tudi pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Gospod in gospodje, gospod predsedajoči, gospod komisar svet je 31. januarja sprejel osrednji dogovor, o tem bomo glasovali jutri objavo v uradnem listu Evropske unije lahko pričakujemo v naslednjem mesecu. Na koncu pa želim čestitati poročevalcu Kancijanu za odlično opravljeno delo. Hvala lepa. Gospod komisar Kalas, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod poročevalec, gospod Kančan. Gospa žuri predstavnica sveta, gospe in gospodje, predlagan predlog glede pravic eh, potnikov, ki se prevažajo z avtobusi, o katerem govorimo danes, je rezultat zelo dolgega in zapletenega procesa. Pred eh, usklajevanjem oziroma spravnim odborom smo imeli dolgo leto, že v novembru lanskega leta smo dosegli prelom eh, po več kot dveh letih pogajanj. In takrat sem si oddahnil in zahvaljujem se vsem, ki ste to omogočili, gospa Kraca Kazaropolo, gospod Simpson, predsednik odbora za. Eh, promet, gospod Kančen, kot poročevalec, moramo omeniti tudi vlogo belgijskega predsedstva. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, ki je vedno pritiskal nas pri zagotavljanju večjih pravic eh, potnikov. 31. januarja smo sprejeli ustrezne sklepe in zato vas pozivam in eh, vabim, da tudi vi potrdite to besedilo in s tem formalno zaključite postopek. Zdaj pa pravice potnikov v avtobusnem prometu smo zdaj zaključili zaščito potnikov in zagotovili ustrezne standarde potovanj, ne glede na to, kamor se upravimo v Evropi. To so pomembni dosežki. Dosežki dobili smo osnovne pravice za vse potnike v avtobusnem prometu. Gospod Kančan je omenjal sporne točke, ki so se odprle v zadnjem trenutku v pogajanjih eh, in lahko povemo, da področje uporabe in eh, omejitev na 250 km in eh, več, da je to preveč omejeno, treba je zaščititi pravice potnikov tudi v lokalnem prometu, vendar pa besedilo vključuje določbe, ki bodo drage tudi za manjše prevoznike. Sam sem mnenja, da besedilo odraža zelo dobro uravnotežen kompromis. Ne smemo pozabiti, da imamo celo vrsto osnovnih pravic, temeljnih pravic, ki izhajajo iz določil za vse vrste prometa. Imamo seveda potencijalne vplive na stroške in te poskušamo zmanjšati na minimum. Kompromisno besedilo, tako predstavlja velik napredek eh, za potnike v, v avtobusnem prometu in tudi za imič prevoznikov. Hvala lepa. Zdaj pa prihajajo govorniki v imenu politične skupine. Začeli bomo z gospodom Grošem, ki bo govoril v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod Groš, eh, hvala lepa. Gospod komisar, gospod ministrica. Zahvaljujem se vam za delo, predvsem kolego Kančeno, ni šlo za enostavno besedilo, vendar smo zadevo pripeljali do dobrega konca. Kompromis ima vedno prednost in slabosti, nekateri menijo, da je preveč znotraj, drugi menijo, da je premalo znotraj. Ni bilo lahko delati z svetom, zato se zahvaljujemo tudi svetom, da smo v zadnjem trenutku prišli do tega kompromisa. Mislim, da je področje uporabe primerno, tri države niso vključene, čeprav eh, to vpliva na Luksemburg pri čezmejnem prometu, zdaj govorimo govorimo še o dveh državah, ki nista vključeni. Lokalni promet pa lahko vključimo v ustrezna pravila glede izdajanja licenco oziroma razpisov javnih naročil. Zato ne moremo kritizirati, da je lokalni promet izključen, se lahko lokalne skupnosti tukaj eh, določijo svoja pravila, tako lahko podpremo kompromis. Zdi se nam celoten svežen tudi za pravicami potnikov pri drugih vrstah eh, prevoza in upamo, da bomo dobili bolj konsolidirano rešitev za vsa področja, tako da bomo jutri dobili pravice, ki bodo dobre za državljane, ne pa tako za odvetnike. Saj imamo še celo vrsto problemov z besedili, sploh kar zadeva izvajanje. To ni bilo koristno za uporabnike eh, pri določanju pravic potnikov. V tem smislu se zahvaljujem vsem za sodelovanje in upam, da bomo dobili v plenumu široko podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Groš. Brian Simpson za socialiste. Uh, Gospod uh, predsedujoči, hvala lepa. Naj se pridružim zahvalam in uh, z, izrazim zahvalo skupine socialistov in demokratov za gospodo Kančanu za to, kar je storil pri tem zelo zapletenem dokumentu. Če si pogledamo ta dogovor, se pojavljajo vprašanja. Prvo vprašanje je, je to idealno ali in drugo, ali nas pili naprej. Če pogledamo zadeve z parlamentarnega vidika, seveda ni idealen, seveda, ker gre za kompromis in kompromis je že sam po sebi takšen, da se moramo čemu odpovedati. Mogoče smo si želeli krajše razdalje, vključene v področje uporabe. Na vprašanje, ali nas to pile naprej, pa lahko odgovorim z da, ker imamo podobne pravice eh, za avtobuse kot eh, pri drugih eh, vrstah prevoza. To je tudi korak naprej pri naših zavezah omogočanje dostopa do avtobusnega prometa za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo na celotnem območju Evropske unije. Ljudje bi se samo ene zadeve, kjer pozivamo k usposabljanju osebja za pomoč eh, invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, tako da bodo imeli ti enak dostop do javnega prometa. Eh, prevoza, ki nimamo tovrstnih težav. Seveda imamo tukaj eh, možen začasen odlog za države članice za pet let. kar ni v redu, vendar pa mislim, da moramo podpreti ta kompromis, tako da bomo dobili pravice potnikov pri vseh vrstah eh, prevoza. Seveda bomo zadeve pregledovali in eh, jih prilagajali, vendar menim, da smo naredili tukaj korak eh, naprej. Prav tako menim, da bi parlament moral podpreti dogovor, ki ga je gospod Kančen dosegel z svetom v pogajanjih. Hvala lepa, gospod Simpson. Gospa Meissner ima besedo za. Alde. Izvolite. Dejansko je ta postopek bil dolg, ki je sedaj pripeljan do konca in to je dobra novica. Sploh je veliko pozitivnih vidikov tega poročila. Naprimer, pri osnovnih pravicah za ljudi z omejenim gibanjem Eh, tudi za te ljudi je zajamčen saraj dostop, prav tako pa obveščanje potnikov. Tudi očkodnine so spremljive za avtobusna podjetja in za prevoznike. Dobro je, da smo dosegli dogovor. Lahko bi bilo tudi tako, da se v spravnem postopku ne bi dogovorili in potem bi nek posa, posamezen prometni sektor ostal brez regulacije. Vendar pa ste verjetno opazili, da to ni resnično evropska rešitev. Čeprav govorimo o mobilnosti ljudi, blaga in pa kapitala, potem nimamo evropske ureditve, če tri države izpadejo, ostale tri države pa soh nimajo tako dolgih avtobusnih relacij. Potem spremljanje oseb z omenim gibanjem, je za, zajamčen samo za daljše relacije, potem tudi, ko gre za izredne razmere, kakor naprimer vulkanski prah, eh, zato niso predvidene očkodnine. V spravnem postopku smo se vzdržali glasovanja. Eh, in eh, pač tukaj obstajajo pozitivne in pa negativne strani in zato sem tudi sama danes vzdrževala glasova, vzdržala glasovanja. Gospa Lichtenberger je naslednja. Za zelene. Hvala lepa. Kljub temu, da smo podpisali določene konvencije, se tukaj ne upošteva potreb in pa pravic ljudi z omejenim gibanjem. To sem omenjena na začetku, ker se mi to zdi največja pomankljivost. Vedno smo poskrbeli za izjeme, če je to možno. Poznam uh, situacije, ko ta, če je to možno, uh, pogosto pripelje do tega, da ni možno pomagati ljudem z posebnimi potrebami, z omitvami gibanja, da bi se jih obravnavalo na poseben način. Zlasti sem bila razočarana, da nismo dosegli ustreznega dogovora glede formatov, v katerih bi naj bila dostopne informacije o prevozih in avtobusih osebe z omejeno gibanostjo ne morejo vedeti, kje lahko najdejo pomoč in kje ne. Obstajajo še druge pomankljivosti iz zadnjega kroga pogajanj. Pogajanja je gospod Kančijan eh, vodil zelo zagnano, resnično si je zelo prizadeval, da bi poročilo bilo dobro, ampak trdosrčnost sveta je bila tukaj resnično ovirajoč element. Potem smo že omenili tudi relacijo 250 km. Bojim se, da bo pri daljših linijah potem prišlo do razdrobljenosti, da bomo 500 km dolge proge uh, razdelili na dve progi po 250 km, tako da ne bi bilo potrebno spoštovati pravic potnikov. Se pravi, to je potrebno tudi upoštevati pri izvajanju. Pozitivno je eh, točka, na katero se lahko obrnejo potniki, potem eh, pozitivno je tudi načelo, da je potrebno se skupaj izboljšati in pa pozitivna točka je usposabljanje osebja. Razen tega pa tukaj ne gre za neko mojstrovino evropske zakonodaje. Hvala, gospa Lichtenberger. Sedaj pa gospod Zile v imenu ECR. Eh, Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati poročevalcu, želim se tudi zahvaliti drugim stranem, ki so bile vključene v pogajanjih poročevalec je v imenu parlamenta uspel najti dober pristop za dosego kompromisa. Z tem kosem zakonodaje imamo sedaj eh, določila o pravicah potnikov v vseh načinih prevoza. Vendar pa tukaj še vedno obstajajo določene razlike. Sprememba prevoza, zamude. Eh, morda bo to zmedlo naše potrošnike, ampak vseeno gre za korak v pravo smer, v korak zagotovila, da bodo naši potniki zaščiteni. Dobro je tudi to, da smo poskrbeli za varovalke, za avtobusni promet, ki je en izmed najtežavnejših področji. Prav tako pozdravljam določila za osebe z eh, omejeno mobilnostjo. Te pravice bodo veljale tudi v primeru, če bo relacija krajša kot 250 km. Popiram to, kar je povedal Brian Simpson o usposabljanju osebja. Nisem pa zadovoljen z dolgimi začasnimi odlogi izvajanja. Hvala lepa. Gospod Kohliček je naslednji v imenu GUE. Hvala lepa. predsedujoči. Kolege, pravice potnikov v vseh načinah, načinih eh, prevoza, o njih smo že večkrat razpravljali v parlamentu in eh, sam vidim določene potencijalne probleme, naprimer očkodnine bodo zanimive za razno razne finančne institucije in to bi lahko privedlo do porasta cen vozovnic. Dejstvo, da je svet želel zelo spremeniti ta predlog, ni nič novega. To se je zgodilo že v prejšnjih spravnih postopkih. V zvezi s tem se želim zahvaliti gospe Rodi Kratca Cagaropolu, gospodu Kančijanu in pa gospodu Simpsonu, ki so dosegli dober in razumen kompromis o pozitivnih točkah. Najprej dolga relacija, definicija več kot 250 km, to je dobro. Potem eh, drugič, izboljšanje razmer za invalide in pa oseb z omejeno mobilnostjo, potem uh, nadomestila in pa pomoč v primeru nesreč. ko se, na primer, poškoduje invalidski voziček, uredba predvideva, da je potrebno to nadomestiti v celoti. Vseeno pa mislim, da bi morali tukaj določiti najvišji možni znesek. Dobro, tudi to, da se predvideva obveščanje potnikov. Pozdravljam tudi to, da je bilo prehodno obdobje skrajšano na štiri leta ni pa mi všeč, da se lahko to obdobje enkrat podaljša. Upam, da ne bo problemov za potnike, ki bojo potovali samo na delu te dolge relacije. Potem, eh, kar se tiče kazni se tukaj ne upošteva inflacije in pa menjalnega tečaja. Sicer pa mislim, da je na splošno kompromis dober in da izboljša pravice potnikov v vseh načinih eh, prevoza. To je prav gotovo pozitiven korak v pravilno smer in naša skupina podpira rezultat. Hvala lepa. Naslednji je gospod Imbracas za EFT. Kad po svarsim opoziciji derinimo, galutinis tekstas gali biti vertinamas. Hvala lepa. Po dolgih razpravah lahko sedaj besedilo, ki je pred nami, smatramo za uravnovešen kompromis. Ta zagotavlja pravice potnikov, tudi ko gre za majhna in srednja velika podjetja. Evropski parlament je lahko zadovoljen z izhodom pogajanj ta predlog predvideva zaščito potnikov po vsej Evropski uniji in te pravice so sedaj podobne tistim v drugih načinih prevoza. Prav tako to izenačuje izhodišča prevoznikov v različnih državah članicah. Potniki so upravičeni do nadomestil v primeru nesreče ali smrti in pa nadomestil v primeru izgube medicinsko-tehničnih pripomočkov ali prtljage. Prav tako je potrebno kriti takojšnje potrebe potnikov, naprimer hrano, oblačil, prevoza, prve pomoči. Če je neka storitev odpovedana ali če zamuja več kot uro in pol, so potniki upravičeni do nadomestila v višini 50 odstotkov vrednosti vozovnice. Prav tako imamo določila za invalide in pa osebe z eh, omejeno om mobilnostjo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Obermajer za nepovezano poslance. Hvala lepa. Krepitev potnikov v linijskem prometu je prav gotovo za pozdraviti, vseeno pa mislim, da so nekatere točke pretirane. Potnik bi imel eh, pravico do dveh nočitev v hotelu, če se. če pride do več kot dve urne zamude. Ampak to je, kaj gre pač za dejavnike, ki jih ne morejo prevozniki predvideti, naprimer eh, snežne padavine, nesreče in tako naprej. Uh, podobno je pri uredbi za pravice potnikov pri um, prometu na vlakih. Tako bi naj Avstrija bila odgovorna za vlake, ki prihajajo za veliko zamudo že iz Nemčije. Takšni slabi rezultati morajo takšnim slabim rezultatom se moramo v prihodnosti izogniti. Hvala. Hvala sedaj pa govorniki v lastnem imenu najprej gospod Koh. Presidente. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice, pozdravljam rezultat spravnega postopka. Z izvajanjem uredbe nam bo uspelo sedaj tudi eh, v avtobusnem prometu zagotoviti visok standard eh, zaščite za vse potnike, tudi za tiste, ki so omejeni v svoji mobilnosti. Potem možno bo zagotoviti visoko stopno zaščite potrošnikov in pa upoštevajo se posebnosti eh, tega sektorja, da gre predvsem za sektor, kjer predvadujejo majhna in srednje velika podjetja. Zato smo odpravili zahteve, ki bi preč obremenjevali avtobusna podjetja, prevoznike. Eh, in ki ne bi bile izvedljive za določene države članice. Storitve, ki so v korist vseh državljanov, morajo biti v korist tudi tistim, ki imajo omejeno mobilnost ali ki so invalidi. Ti morajo imeti pravico do, pomo do pomoči v interesu socialne integracije, pa mora biti ta pomoč brezplačna. Hvala. Ja. Hvala, gospa. Sakjani je naslednja za dve minuti. Če prezident. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Kančanu za njegova prizadevanja doseči ta kompromis. Tudi potniki v avtobusnem prevozu imajo s tem podobne pravice kot pri drugih načinih prevoza na letalu ali na ladjah. Torej, v nacionalnih ali tudi čezmejnih linijah, če je relacija večja ali enaka 250 km oziroma v določenih primerjih tudi na krajših relacijah, ko gre za uh, eh, invalidne osebe oziroma za osebe z omejeno mobilnostjo, kjer je treba zagotoviti nediskriminacijski dostop do prevoza, potem tudi kar zadeva usposabljanje osebja, kar zadeva očkodnine in tako naprej. Veseli me tudi, da je bil najden eh, kompromis, kar zadeva v primeru smrti eh, in tudi kar zadeva pokrivanje pogrebnih stroškov oziroma eh, pokr, nadomestilo stroškov v primeru izgube Eh, prtljage in dobro je tudi, da potnik lahko izbere drug način nadaljevanja potovanja, ne da bi moral za to posebej plačati oziroma da so mu zagotovljene pravice tudi pri prebukiranju. Ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi eh, informacije posredovali Eh, torej, če bi posredovali tudi informacije o drugih možnostih nadaljevanja potovanja, naprimer tudi železnico za eh, invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo, pa je res eh, uspelo zagotoviti največjo stopnjo pomoči in to je na vsak način dobro in tudi, da s tem ne nastanejo dodatni stroški. Hvala. Hvala, gospa Bilbao, za eno minuto. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospodu Kancijanu za odlično upravljeno delo, eh, ki je bilo pripravljeno po težavnih pogajanj. Dosegli smo napredek na področju nadomestil in pa pomoči v primeru nesreč, tudi ko gre za pravice potnikov v primeru zamutali odpovedi. In uh, ko gre za osnovne pravice potnikov, ne glede na uh, relacijo potovanja, prav tako pa so zagotovljene pravice oseb z omejeno mobilnostjo. Definicija obsega pa je bila določena relacije večje od 250 km. To pomeni, da so tri države tukaj izuzete. Um, to ni spremljivo, čeprav uh, priznamo, da je bilo doseženega nekaj napredka, pa se nam se bo naša skupina zdržala glasovanja. Gospod Črnecki. Hvala lepa. Danes Evropski parlament pošilja pozitiven signal vsem potnikov in pa tudi vsem davkoplačevalcem ter našim voljivcem. To so vse ljudje, ki uporabljajo avtobusni prevoz, tudi ljudje z eh, omejeno mobilnostjo ali invalidi. Evropejci od nas pričakujejo to vrstne konkretne odločitve. Seveda je veliko argumentov proti. Nekateri pravijo, da to ni najboljša zakonodaja. Dobro, to vam lahko priznam, ampak vseeno mislim, da gre za korak v pravilno smer. Na ta način Evropa postaja bolj človeška in pa bolj odprta do potreb ne samo politikov, ampak tudi njenih potrošnikov. Zato se zahvaljujem gospodu Kancijonu za odlično delo. Hvala lepa, gospa Rospah je naslednja. Tak, Hvala lepa. Avtobusni potniki na dolgih relacijah morajo imeti enake pravice kot eh, potniki na vlaku ali na letalih, ko gre za odpovedi, za zamude in tako naprej. To je samo po sebi dobro. Želim pa dodati tudi nekaj kritike ljudje z omejeno mobilnostjo. Um, dobro, veliko je takšnih ljudi, ampak številni avtobusi so takšni, da jih ljudje z omejeno mobilnostjo ne morejo uporabljati, saj si ne da teh avtobusov na ta način predelati. Cene vozovnic za avtobusne prevoze so pogosto konkurenčne vozovnicam za vlake ali pa za letala. Za temi novimi določili bodo prevozniki omejeni in konkurenčnost teh majhnih in srednje velikih podjetij bo ovirana. Gospod Bah, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsem čestitam, predvsem kolegom, kolegu Kančijanu za njegova prizadevanja pri dolgoletni pripravi kompromisa v tem težkem dosjeju. Uspehi so že bili našteti, imamo pa tudi eh, nekatere slabe strani, naprimer področje nadomestili in tako naprej. S tem kompromisom za avtobusne prevoznike smo uh, pokrili potnike na vseh načinih prevoza. Naslednji korak je, da dobimo učinkovit in pa koherenten okvir za vse potnike. Jasno, določene pravice so nujne za verodostojnost Evropske unije v očih naših državljanov. Če želimo biti verodostojni, moramo zagotoviti koherentnost pravic potnikov na različnih eh, načinih prevoza ne gre za to, da veljajo za letalske potnike popolnoma drugačne pravice kot za potnike na vlaku. Zato je nujno, da pri okvirnem programu ne ostajamo pri najnižjih standardih, ampak da v interesu državljanov ne izpustimo naših ambicioznih ciljev iz predočitev. Hvala lepa, gospod El Kadrao je naslednji za dve minuti. Hvala, voziter, uh, komisar. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej se želim seveda zahvaliti poročevalcu za njegovo delo, tudi poročevalcu v Senci in gospodu Simpsonu, vsem, ki so prispevali k dosegu tega rezultata in tu je treba omeniti tudi belgijsko predsedstvo. Vendar moram predvsem tudi kritizirati svet, kajti žal mi je, da bo področje uporabe veljalo šele od 250 km dalje, kajti iz evropskega vidika bi bilo normalno, če bi vsi čezmejni prevozi bili zajeti in tudi 250 km Eh, države članice v bistvu niso hotele podpreti. Vedno težje je doseči eh, večino v državah članicah, ki se zauzimajo za pravice potrošnikov in predvsem tudi za evropski vidik vsega tega. Kljub temu pa je treba povedati, da je uredba s tem, da je zadeva s tem zaključena. S tem smo določili pravice za potnike pri vseh načinih pre prevoza in komisar je že rekel, da želi nadaljevati s tem, da se želi učiti iz pridobljenih izkušenj in potem izbrati nek celosten pristop pristop. Seveda pa je treba izvajati te pravice na kraju samem, kar zadeva ljudi z omejeno mobilnostjo, bo ta uredba pomenila prav gotovo napredek, kajti lahko se zapostijo na potrebno pomoč. To je potrebno in tako kot tudi pri drugih eh, prevozih eh, so predvidena določena nadomestila oziroma očkodnine v primeru zamud ali odpovedi. Zato bomo podprli ta kompromis, ne z nekim velikim navdušenjem predvsem, ker bo začela uredba veljati šele čez dve leti, ampak kljub temu je to napredek in eh, To je ravnovesje med eh, ambicioznimi cilji eh, komisije in tudi našim. Eh, gospa Sambisari. On vana sena, et kaua tehtud kaunik. Spo, eh, gospa predsedujoča, eh, hvala najprej eh, poročevalcu. Torej, eh, ponavadi um, se reče, da če neka stvar traja dolgo, je rezultat tudi dober. Ampak eh, od tej uredbi to ne moremo trditi, kajti pravzaprav smo se oddaljili od načel, ki jih je zastopal prvotno Evropski parlament. Seveda smo veseli, da so določene osnovne pravice, ampak eh, relacija 250 km izključuje tri države in ne glede na to, štiri države eh, bo v štirih državah zelo vel, malo potoban, za katere bo veljala ta uredba. Čezmejne linije so seveda, linijski prevozi so seveda pomembni, ampak tudi ne moremo sprejeti izjemo osmih let. Estonska vlada žal podpira te, eh, eh, to uredbo in želi še večje relacije. Zato se moramo vprašati, ali s tem podpiramo pravice eh, eh, strank ali tiste, ki ponujajo te storitve. Jaz se zauzam, zauzemam za pravice potnikov in ne razumem, zakaj je del Evrope izključen iz uporabe. Želim povdariti, da se moramo držati časa, gospod Bradburn. Eno minuto hvala, gospa predsedujoča. Na vsak način podpiram pravice potnikov in. Uh, predvsem je treba eh, zagotoviti določen standard potnikov, ampak potrebujemo pa tudi sorazmernost in treba si ogledati tudi učin, učinek. Moramo eh, primerjati korist stroški za ta sektor in včasih ta parlament želi uporabiti enotno recept za vse, ampak eh, letalski promet ni isto kot avtobusni promet in razlika je predvsem tudi, ker na tem uh, sektorju deluje veliko malih in srednje velikih operaterjev. Torej, potrebujemo zanesljiv avtobusni prevoz in zato uh, tu, sem tudi za uvedbo pravila 250 km. Ne moremo zahtevati od lokalnih prevoznikov, da prevzamejo tako visoka bremina. In seveda uh, podpiram bistvena načela tega kompromisa. Hvala gospod Higgins, eno minuto prosim. Hvala gospa predsedujoča. Ta pobuda uh, je obravnavi že skoraj tri leta in bolje zavlečeval svet kot parlament. Seveda moramo eh, zaščititi pravice potnikov, predvsem tistih z omejeno mobilnostjo. Ampak prvotni predlog, če bi bil sprejet, bi imel velike posledice za male in srednje velike prevoznike. In nekateri bi tudi morali prenehati z eh, svojo dejavnostjo. Zato je bil spravni postopek pravilen in eh, sedaj je bilo doseženo tudi ravnovesje med pravicami potnikov na eni strani in, eh, pre, in tudi možnostmi ponudnikov na drugi strani. In res je, da ne moremo obravnavati vseh pravic potnikov na različnih eh, načinih prevoza na enak način. To ni izvedljivo in ni realistično. Uh, želim uh, predvsem se zahvaliti tudi Brianu Simpsonu, ki je sodeloval potem gospodu Kančanu in mislim, da to, kar imamo pred sabo, je pravičen in tudi uravnotežen svežen, ki bo v korist vsem. Sedaj pa gospod Blasak eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Evropski parlament je skupaj s svetom v zadnjih letih sprejel uredbe za pravice letalskih potnikov, eh, potnikov v železniškem prometu in tako naprej. In zato je samo logično, da predvidimo take pravice tudi za potnike v avtobusnem prevozu, že samo zato, ker je treba vedeti, da se s tem tudi izboljša kakovost v avtobusnem prevozu. In pri čezmejnem prevozu eh, se eh, izboljšajo predvsem pravice tudi potnikov z omejeno mobilnostjo oziroma invalidne osebe. Da bi to razširili na lokalni promet ali da bi predvideli še več podrobnosti, to pa ni zaželeno, kajti to bi vodilo do dodatnih stroškov za prevoznike in to bi se zrcalilo v višjih cenah. Moram reči, in prej sem bil župan, da ni zaželeno, da bi se EU eh, umešavala v avtobusni promet eh, v mestih in v občinah. Gos, gospa Itala, eno minuto. Gospod Itala. Eh, želim se najprej zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri dosegu tega kompromisa, najprej poročevalcu in predsedniku odbora Simpsonu. Kompromis je prav gotovo pomemben korak naprej za državljane. Če saj eh, morajo državljanke in državljani vedeti, kakšne pravice imajo in kako lahko uveljavljajo svoje pravice. Ta meja 250 km je prav gotovo kompromis, ki eh, drugače ni bil dosegljiv. Obenem pa je to najšipkejša točka te eh, uredbe. Po drugi strani pa je pravilno, da so zaščitene pravice invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo. To je pravilen korak. Mislim, da je bilo to največ, kar smo lahko dosegli iz vidika državljanov. Gospa predsedujoča, mislim, da je eh, ta uredba sicer deloma dobra, eh, predvsem za tiste z omejeno mobilnostjo invalidne osebe. Nekateri so že rekli, da je 250 km meja nekaj, kar pač ne velja za vse. In v Evropi 27 držav z različnimi velikostmi mislim, da bi potrebovali veli, večjo prožnost v državah, tako da bi bili vključeni vse. Um, ehm, naprimer, uh, imamo uh, v mojem volilnem okrožju avtobusne prevoznike, ki uh, so sedaj pod visokim pritiskom zaradi določb, ki jih predvideva ta uredba, predvsem tudi zaradi višjih zavarovalnih stroškov. Uh, Eh, in to pomeni izgubo delovnih mest in eh, s tem eh, tudi državljani nimajo več možnosti za ta prevoz, če bo ta operater ukinil svojo dejavnost, sedaj pa sledi CatchDI, kar nekaj se jih je prijavilo, žal jih bom lahko sprejela samo prvih pet. Najprej gospod Koza, prosim. Üdvözlöm a Hvala. Želim eh, čestitati poročevalcu. Evropski državljani eh, z invalidnostjo se bodo tako lažje pozloževali teh storitev. Kompromis je nastal po dolgem spravnem postopku, Evropski parlament in gospod Kančan sta ustrajala na tem, da je treba upoštevati pravice invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo. Evropski svet je bil bolj kratkoviden in manj fleksibilen in žal mi je, da Evropski svet ni spoznal, da živimo v eh, družbi, ki se stara od danes na jutri oziroma vedno več je oseb, ki eh, živi eh, z invalidnostjo ali z omejeno mobilnostjo. In zato moramo obvideti, da, da se vsak uh, državljan lahko sooča s tem problemom prej ali slej. Prej ali slej bo vsak potreboval pomoč. Končno želim podčrtati, da delo s tem še daleč ni zaključeno. V štirih uh,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 tu gre za glasovanje o pomembnem kompromisu, ki izboljšuje pravice potnikov v avtobusnem prevozu in sicer bistveno izboljšuje, kar zadeva odškodnine oziroma pomoč pri nesreči, kar zadeva poškodbo eh, vozičkov, Um, invalidnih vozičkov in tako naprej. To pomeni seveda velik napredek, predvsem za osebe z invalidnostjo ali omejeno mobilnostjo. Podpiram tudi predlog za izboljšanje informiranja potnikov. Javni eh, pro, prevoz je za ljudi z invalidnostjo ali omejeno mobilnostjo bistven sestavni del njihovega življenja. Ni bilo lahko doseči kompromise, to se želim pridružiti eh, čestitkam poročevalcu in celotni pogojavski ekipi. Na ravni EU eh, bomo s tem kompromisom imeli skupen okvir za pravice potnikov, tudi če to ni idealna rešitev, je to veliko korak naprej, gospa Rees. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, z liberalci se bom vzdržala pri današnjem glasovanju o tej uredbi o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu. To je zadnji svežen po ladjah in po železnici in po uh, letalih. Žal je to um, Eh, veliko manj ambiciozno, nekateri so na to že opozorili. Treba je prekoračiti relacijo 250 km, da si zaščiten. Bruselj, Amsterdam, eh, če potuješ z letalom, eh, imaš pravice, z avtobusom pa ne. In to se nanaša predvsem na najšipkejše, ki uporabljajo avtobusni prevoz. Razen tega imamo tudi izjeme, to lahko traja še zelo dolgo z očkodninami v primerjavi nesreč ali odpad napovedi. In to velja tudi za pomoč, ki je pomembna za uh, ljudi z invalidnostjo. Se pravi, to ne bo veljalo nemudoma in ne za vse. Hvala. Dobro je, da imamo sedaj pravice potnikov za vse načine prevoza, ampak to nas ne sme. Uh, uh, zaslepiti, da je železnica na slabšem, kajti železnica mora plačati eh, pristojbino za trase za vsak kilometr, avtobusni prevozniki pa ne. Železnica je vključena v trgovino z, z emisijami, eh, avtobus pa ne, kar je prednost za avtobuse in slaba stran za železnice. Eh, v železnici se po eni uri nadomesti 25 odstotkov cene vozovnice, tu šele po eh, dveh urah. Torej, to ni sprejemljivo, potrebujemo celosten pristop, pravice potnikov za vse eh, načine prevoza in tudi pravične okvirne pogoje. Ne more biti tako, da se nekoga odškodi po dve, treh ali petih urah, drugega pa že po eni uri. Veliko je treba še storiti, to ni dober kompromis. Tudi 250 km ni dobro. V, na železnici eh, se plačuje odškodnina za vsak kilometr na teh eh, dolgih eh, razdaljah. Ne vem, zakaj eh, je vedno na slabšem železnica v teh vprašanjih. Pastor. Hvala, gospa predsedujoča. Po, po zapletenem spravnem postopku smo dosegli dogovor o potnikih v avtobusnem prevozu tudi če to velja pač eh, samo za relacije po 205 več kot 250 km. Ampak najpomembnejša določba je pravica uh, v primeru odpovedi ali zamude. Kaj ti prevoznik mora potem uh, nadomestiti bodi si celo uh, ceno vozovnice ali polovico ceno vozovnice. Uh, uh, odlog izvajanja omogoča državam, da za štiri leta odložijo izvajanje in potem še enkrat za štiri leta in mislim, osem let je preveč za ta odlog. Hvala. Sedaj pa komisar, prosim. Hvala, gospa eh, predsedujoča, hvala eh, poslankam in poslancem za v glavnem pozitivne komentarje. Sedaj pa se soočamo z izzivom izvajanja. Eh, na področju eh, vseh pravic potnikov na vseh, eh, vseh načinih prevoza. To bo prav gotovo tudi dolg proces. Eh, mislim, da je ta dosežen kompromis dober začetek, ki bo, mu bodo sledili seveda tudi drugi dokumenti, gre seveda tudi za načelo uh, uvedli smo eh, pravice eh, na tako pomembnem področju, kot je avtobusni prevoz. Eh, seveda je treba še izvajati ta kompromis, ampak mislim, da je to obetavn začetek in na vsak način se bomo potrudili, da bomo še naprej uspešni na tem področju. Hvala. Sedaj pa še v imenu sveta. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod poročevalec, dve pripombi imam in želim se nakratko tudi odzvati na to, kar sem slišala. Ta razprava je bila zelo zanimiva, zanimiva izmenjava mnen. Kje so bile težave? Kaj je so bili trdi orehi tega eh, postopka. Eh, v glavnem so se s tem ukvarjala prejšnja predsedstva. Ne verjamem, da je to najboljša uredba na svetu, kar zadeva pravice potnikov v avtobusnem prevozu. To vprašanje. Torej moramo se vprašati, ali se bo situacija izboljšala z začetkom uh, veljave te uredbe. In odgovor na to vprašanje je stoodstotno da. Tisti, ki se bodo vozili z avtobusom, bodo potem imeli več pravic. Tudi če te pravice niso najbolje formulirane, tudi če ni najboljši kompromis. Kompromis je pač tudi v tem, da se pri težkih vprašanjih najde neko soglasje. Eh, in čutila sem v prispevkih tudi eh, nekako to kje je meja, kje je možno še zagotoviti pravice in kje ogrožamo, kje eh, že prihaja do ogrožanja dejavnosti eh, majhnih in srednje velikih podjetij. Dobro je, da dobijo potniki več pravic, ampak kljub temu ne smemo preveč bremeniti eh, izvajalcev tega prevoza, prevoznikov. Eh, Torej, razumem tiste, ki so izrazili pomisleke, ampak kljub temu sem prepričana, da smo storili pomemben korak naprej in mislim, da je eh, predvsem tisti del uredbe dober, ki eh, obravnava invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo. Mislim, da je to velik korak naprej. Želim poslanke in poslance opozoriti na to, da Eh, Mačarsko predsedstvo se zauzema za močno EU, za EU, kjer imajo državljanke in državljani več pravic. In eh, v naših prioritetah so državljanke in državljani vedno v središču. In tudi razprava o tej uredbi služi cilju, da dobijo državljanke in državljani več pravic v Evropski uniji. Vsem še enkrat najlepša hvala za delo in eh, odkrito upam, da bomo danes lahko brez težav sprejeli to besedilo. Hvala. In sedaj še eh, dobi besedo gospod Kančan, eh, poročevalec. Hvala, gospa poročeval, eh, gospa predsedujoča, hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Tudi jaz mnenja, da to ni najboljši možni, najboljša možna uredba, ampak to je edina možna z ozirom na stališče sveta. Ta tema je velikega pomena, kajti menim, da tako za prevoz kot tudi za turizem in to, s tem se ukvarja naš odbor Tran, so strateškega pomena in treba je bilo najti eh, kompromis tudi za ta način prevoza. Ravnovesje, ki zagotavlja eh, malim in srednje velikim podjetjem, da lahko izvajajo svojo dejavnost še naprej. In na to so opozorili, nekateri opozorili. Na drugi strani pa je treba seveda tudi varovati pravice oseb eh, z invalidnostjo, z omejeno mobilnostjo, starejše osebe in tako naprej. Eh, gre za najbolj ranljive skupine oseb. In to je ravnovesje, smo, za katerega smo se trudili in ki smo ga, upam, da tudi dosegli s prispevkom vseh. Eh, komisar Kalas je tudi napovedal revizijo in upam, da bomo potem dobili neko enotno obravnavo potnikov na vseh, vseh načinih prevoza. Torej, doslej pač nismo imeli Eh, zagotovili prebit potnikov v avtobusnem prevozu in to sedaj uvajamo. Ampak upam, da bomo imeli potem tudi enoten organ, da bomo imeli tudi enotno bozovnico za različne prevoze. Na vsak način hvala vsem kolegicam in kolegom, hvala ki so se tudi kot poročevalci v Sinci ukvarjali s tem, ki so z navdušenjem sodelovali pri zaključni razpravi hvala odboru Tran in tudi osebju sekretarjata, predvsem tudi eh, eh, osebju belgijskega predsedstva in tudi mađarskemu predsedstvu. Hvala tudi Evropski komisiji, gospodu Kalasu in njegovim sodelavcem za konstruktiven, vedno konstruktiven prispevek in tudi osebju spravnega odbora v Evropskem parlamentu, ki je izkazal veliko kompetenco in profesionalnost eh, pri sprejemanju tako pomembnih odločitev za naše državljanke in državljane. Mislim, da smo dosegli dober rezultat eh, tudi za parlament. Hvala. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo na to temo. Glasovali bomo opoldne danes.